Dobar dan, kolegice, kolegi, govorniki. Dobrodošli na naši javne razpravi na temo Schengna. Oktobra smo uh, se pravzaprav že pogovarjali o tem in glede na to, da se ta dogodka tako navezujete ene na druga, to pokazuje, kako resno uh, je delovanje šengenskega območja za naš odbor. Prav tako to kaže tudi na raven razvoja, ki se je zgodila odlej, tako v zakonodajnem kot tudi praktičnem pomenu besede upravljanje Schengna je še vedno pod pritiskom zaradi migracijske eh, krize in varnostnih pomislekov, ki so privedli do tega, da so nekatere države članice obdržale nadzor na notranjih mejah. Da bi olajšali situacijo, so bile sprejete določeni ukrepi, ki delujejo že več kot eno leto. Tudi agencija za mejno in obaljno stražo je pravzaprav okrepila zaščito zunanjih meja in uh, veliko je bilo narejenega na razvoju informacijskega sistema, ampak veliko dela je še tudi pred nami z uvedbo sistema vstopa izhoda, programa za registrirane potnike in tudi nove informacije šengenskega informacijskega sistema. V bližnji prihodnosti uh, bodo države članice morale iti skozi novi šengenski ocenjevalni mehanizem, ki ga zdaj dopolnjuje tudi metodologija za ocenjevanje ranljivosti, ki, ga, ki jo uporabljajo mejni in obaljni policisti. Gotovo se vsi strinjamo, da prosti pretok in odprava notranjih kontrol predstavljata enega največjih dosežkov Evropske unije, tako da vsak državljan čuti vrednost eh, te odprave in glede na izzive tako notranje kot zunanje pa ne bi smeli dopustiti, da bi ta dosežek utrpel škodo zaradi tega, ker ne bi našli skupnega pristopa na področju varnosti in migracij. Nažalnost pa je zdaj pravzaprav svet tisti, ki predstavlja osko grlo pri reševanju teh tem. In gotovo je lažje reči, kot storiti to, da bi našli uravnoteževe eh, rešitve, ampak v 18. stoletju je Benjamin Franklin dejal, da tisti, ki bi se odpovedali določeni um, svoboščini, da bi se uh, na ta račun dokopali do nekaj varnosti, da si tisti ne zaslužijo niti uh, svobode, ne varnosti. In če bomo tukaj samo. Um, trgovali z eno na račun druge, bomo gotovo poraženci vsi. To je bilo v zgodovini že veliko krat dokazano. Najti moramo boljšo ravnotežje med prostim gibanjem in varnostjo. Če bomo le postavljali več meja, zidov in kontrol, s tem ne bomo prišli do pravega ravnotežja. In menim, da je naš odbor v zadnjih nekaj letih bistveno prispeval k iskanju oprijemljivih in delujočih ter uspešnih rezultatov in rešitev, ki temelijo na naših vrednotah. In tekma pri iskanju najnižjega skupnega imenovalca pri temah, kot je Dublinska uredba, prav gotovo ni pravi način za iskanje uravnotežene rešitve. Prav tako bi spomnil še na nekaj, kar zadeva šengensko območje slišim uh, več zamisli, da bi se odpravile odprave na um, mejah prihodnjih članic, kakršna sta Romunija in Bolgarija. In da bi se potem te meje ne odpravile zgolj na morju, temveč tudi na kopnem. Rad bi slišal več mnen sodelujočih govornikov na to temo, kajti če bi bil potrjen tak pristop, bi to pomenilo precejšno inovacijo in to pravzaprav dvomljivo inovacijo, kajti trenutno smo v razpravah priča, naprimer tudi na prejšnjem plenarnem zasedanju decembra, eh, smo slišali močno sporočilo številnih govornikov iz Evropskega parlamenta, ki so se obračali zlasti na svet z besedami, da to, kar se dogaja, je krivica do Bolgarije in Romunije in da to predstavlja tudi kršitev temeljnih evropskih načel in lastnih zavez. Mislim, da se je treba tega zavedati. Tako da današnji posvet ima cilj, da bi ugotovili, kakšen je rezultat nedavnih ukrepov in oceniti, kakšne so potrebe po nadaljnih korakih. Prav tako pa želimo tukaj obvestiti člane parlamenta o trenutnem stanju v šengenskem območju in tudi o učinkovitosti ukrepov, ki so bodi si bili ali pa ne sprejeti. Z veseljem lahko povem, da so naše vabilo na prisotnost danes eh, sprejeli številni visoki predstavniki iz evropskih ustanov, eh, držav članic pa tudi akademske sfere. Seveda se že veselim vaših pogledov na to temo in nadaljne razprave. Le še nekaj besed o postopku eh, te predstavitve. Ob koncu prvih dveh delov bomo imeli čas za vprašanje in odgovore s poslanci. Zadnji del pa je namenjen politični razpravi na visoki ravni, tako da prosim, vzemite na znanje, da se to, ta predstavitev posreduje in prenaša po svetu, po spletu in da bodo vsi prispevki posneti. Začeli bomo s prvim panelom. V prvem delu želimo ugotoviti, kakšen je uh, trenutni pregled nedavnega razvoja, še zlasti z vidika velikih uh, informacijskih sistemov in teritorijalnega pokritja šengenskega območja. Uh, Z nami je uh, izvršni direktor Krumgerkov z e-, EULISE, pa tudi gospod Sergio Carrera z Centra za eh, evropske politične študije. Eh, gospod Presku ne, ne bo prišel, ampak nadomestil ga bo gospod Kosmin Bojanđev, ki je namestnik romunskega stalnega predstavnika za evropske zadeve. Leta 2016 je od, politični oddelek za pravice državljanov naročil študijo o notranjem nadzoru na notranjih meja, ali je Schengen odporen na vse krize. In prosili smo politični oddelek, da nam pove, kaj je novega vizavi že prej predstavljene študije. Zato bi dal besedo gospodu Kareri, eh, doktorju Kareri, ki ima za predstavitev deset minut. Thank you very much. <clears throat> A very good afternoon. Najlepša hvala. Dobar dan, gospe in gospodje, eh, spoštovani poslanci. Resnično mi je veliko čas, da smem sodelovati pri tem eh, eh, dogodku, pri tej predstavitvi in da vam povem, kakšne so ugotovitve posodobljene študije, ki jo je odpravil Centr za evropske politične študije o najnovejšem razvoju v šengenskem območju. Zelo temeljito smo pogledali kaj se je dogajalo v zadnjih dveh letih in marsikaj je novega, tako da bom z veseljem delil te informacije. Torej, študijo je naročil odbor za, za uh, temeljne svoboščine. Vidite, kdo so avtori. Poleg mene so še tukaj uh, Marko Štefan, Čunluk in gospa Lina Vojsute. Vprašanja, ki smo jih zastavili v tej študiji, so naslednja. Prvič, ali je sistem upravljanja Schengna se izkazal za odpornega na krize? Kot drugo, ali lahko Evropska unija dejansko preseže način sprejemanja politike, ki je krizni v šengenskem območju? In tretje vprašanje je, kaj je najnovejši razvoj po letu 2016? Tri glavna področja so tista, na katera smo sredotočili naše raziskave. Prvo je. Eh, kakšno je trenutno stanje ponovne uvedbe eh, nadzora na notranjih mejah, drugo so bile notranji policijski preverjanja in kot tretje upeljava Evropske obaljne in ehm, mejne straže. Pa tudi nekaj o zidovih bomo povedali. Pet držav je trenutno takih, ki še vedno izvajajo kontrole na notranjih mejah. In v naši študiji jasno pravimo, da se je čas za to iztekel. Uh, rok, ki je, je predviden v zakoniku o šengenskih mejah, je potekel in ni varijante, da bi se te države um, še lahko naprej ogibale uh, prostemu pretoku blaga in uh, ljudi v šengenskem območju. Ta študija izpostavlja, kako pomembno je, da Evropska komisija ustraja pri tem, da morajo države članice opravičiti sorazmernost in nujnost uh, opravljanja nadzora na notranjih mejah pa ne le, eh, kako intenzivne so te kontrole, temveč tudi, kakšen eh, je učinek teh kontrol na terenu samem za ljudi, ki so tem kontrolam izpostavljeni. Eden od ključnih razlogov, ki se uporablja v teh petih državah članicah, je tveganje sekundarnih premikov. In tukaj zastavljamo vprašanje, ali je ta utemeljitev ustrezna za še naprej ohranjanje iz tega izjemnega scenarija. Očitno je prišlo do zameglitve med tem, kar je dejansko vprašanje azila, z vprašanjem notranje varnosti. Če je vprašanje sekundarno gibanje prosilcev za azil, bi bilo treba morda dejansko večjo pozornost posvetiti preselitvam in reformi dublinske uredbe. Naš šengenski sistem je sicer odporen na krize, ampak šengen je postal pravzaprav um, žrtev nedolujočega sistema uh, Eh, azilnega sistema, kjer se solidarnost in delitev bremen še ne zagotavlja. Prav tako je eh, ključna reforma EASA, če želimo imeti dejansko Evropsko agencijo za azil, ki bo podprla države članice, ki potrebuje pomoč, vključno s temi petimi skup eh, državami, ki menijo, da so sekundarni premiki problematični. Komisija je predlagala uredbo, ki eh, popravlja zakonik o šengenskih mejah in je podaljšala roke, ki, trenutno, ki so trenutno predvideni. Ta predlog prav tako priporoča oceno tveganja in na vkljub eh, velikim prizadevanjem, ki so dobrodošla strani Evropske komisije za to, da bi znova prišli v normalno stanje, naša študija kaže, da vsakršna prihodna razprava o tej temi mora temeljiti na dejstvih, ne na tveganjih. Schengen ne mora oziroma življenje Schengna ne sme pravzaprav um, biti odvisno od tveganj, za katere ne vemo, ali se bodo zgodila ali ne. Ta sistem mora temeliti na dokazih, so, kakršni so zdaj. Zato študija uh, priporoča, da bi to povezali z, z mehanizmom ocenevalni, uh, šengenskim ocenevalnim mehanizmom. Ta predvideva možnost, da bi se te ocene izvajale na notranjih mejah. Uh, predlog uredbe bi, bi se lahko tudi bolj formalno navezal na povezavo z šengenskim ocenevalnim mehanizmom in resnično oceno, ali so te kontrole potrebne. Kaj pa tisti, ki so izpostavljeni notranjim kontrolem, ali se lahko pritožijo, če se njihove pravice ali uh, svoboščine domnevno kršijo? Druga tema, ki smo jo preučili, so notranji policijski pregledi oziroma kontrole. Komisija je predstavila priporočilo o sorazmernih policijskih preverjanjih, zato da bi pravzaprav odgovorila na skrbitih petih držav članic. In če tudi je to priporočilo korisno, je prav, da se spomnimo, da policijski preverjanja ne morejo biti sorazmerna oziroma enakovredna mejnim eh, kontrolam kljub temu pa je tukaj mogoče upoštevati pravne standarde, ki jih je Evropsko sodišče in Evropska unija določila v primeru uh, A, ki uh, zadeva Nemčijo. In sodišče pravi, da je treba nujno zagotoviti pravno ja, uh, gotovost, pravno. Uh, za, um, zanesljivost pri izvajanju teh policijskih preverjanj, tako da bo uh, zajamčena tako profesionalnost policistov, hkrati pa, da bo tudi spoštovan zakonik o šengenskih mejah. Eden od ključnih uh, izzivov tega predloga je, da seveda policijski ker kontrole ponujajo možnost uh, prožnosti, vendar pa se s tem lahko pravzaprav zamegli, kaj je uh, eno, uh, enakovredno mejnim kontrolam. Če bo teh policijskih kontrol preveč, bodo lahko postale de facto mejna. Trenutno kaži, kaže, da nekega sistema spremljanja policijskih kontrol ni in zelo dobro bi bilo vedeti, je, eh, kakšen je obseg teh eh, kontrol, koliko se jih dejansko izpelje, kdo so tisti, ki se jih preveri, kakšna je statistika, iz kakšnih razlogov potekajo ti pregledi in tako naprej. In na ta način bi morda lahko SIS-2 uporabili za spremljanje obsega obsega teh policijskih kontrol v Evropski uniji. Veliko se je govorilo tudi o podatko, podatkovnih bazah in interoperabilnost. Vprašanje je, kdo ima dostop do česa in za kakšen namen. Načelo omejevanja namena je slon v dvorani, ko govorimo o. Um, velikih podatkovnih bazah in zasebnosti. In eden glavnih izzivov je, kako zagotoviti zaupanje med organi pregona, pa tudi med azilnimi in migracijskimi organi, ki niso nikakor povezani s policijo. Ali bodo dobili informacijo, če ne vedo, kdo bo imel dostop do česa. Ali bo ta interoperabilnost torej le še okrepila nezaupanje znotraj Schengna. In to, o čemer se trenutno ne govori, je so mehanizmi pritožb, ko eh, se dejansko policist obrne na naprimer Eurodac ali drugo podatkovno bazo, ali je omogočena možnost pritožbe za osebo, če se ji zdi, da kontrola ni bila ustrezna, ali če želi oseba vedeti, kje so podatki shranjeni in želi prositi za popravek teh podatkov ena prosojnica manjka, ki pa je pravzaprav eden od ključnih razvojev, ki smo ga opazili. Gre za Evropsko obaljno in mejno stražo. Tukaj izpostavljamo to mejnost in uh, um, morsko stražo kot zelo učinkovit razvoj v luči kruze, krize, ki se je zgodila. In v naših raziskavah smo povdarili tudi, kako pomembna je eh, ta mejna straža in da ohrani profesionalizem po celotni Evropski uniji pri tem, kako izvaja eh, mejne kontrole in upravljanje meja. In naše raziskave tudi kažajo, da eh, prisotnost Frontexa zagotavlja medsebojni, torej ta peer review igla, igra pomembno vlogo. Frontex ima še vedno pomembne nove izzive, ki so povezani z odvisnostjo te agencije od držav članic. Še vedno obstaja veliko odvisnosti eh, agencije za mejno in obaljno stražo od držav članic. In tu so integrirani različni akteri eh, in tudi na nacionalni ravni so ti akteri zelo kompleksni. Zato moramo biti zelo realistični pri naših pričakovanjih od Frontexa. In tukaj bi lahko obravnavali več vprašanj. Povezana so z mehanizmom eh, pritožb pri Frontexu, ki ga še ni, morda bi morali se bolj potruditi, da bi imel uradnik za temeljne pravice več možnosti, da bi preveril, kako se, ali so dejavnosti Frontexa na terenu skladne z temeljnimi pravicami. Potem pa smo preverili še um, meje in zidove oziroma ograje in videli smo, kakšen učinek domin se je zgodil po Evropski uniji pri tem. In vprašali smo se, ali je to ali so ti novi zidovi in ograje skladni ne le z načeli Evropske unije, kot je že omenil predsedujoči, in ali so dejansko skladni z zakonikom o šengenskih mejah. Te um, um, ograje dopuščajo nezakonite prakse v nekaterih državah in to je vsekakor nekaj, kar bi bilo vredno podrobno je preučiti. Saj menimo, da bi to lahko spodkopalo legitimnost evropske politike na tem področju. Da sklenem. predlagamo, da način oblikovanja politike kriznem, eh, na krizni način eh, opustimo. Še zlasti ministri za notranje zadeve morajo opustiti ta argument, eh, zato da bi se dejansko ehm, omejilo lizbonizacijo Schengna. Seveda je tudi parlament tukaj kot so zakonodajalec bistveno prispeval k boljšemu upravljanju šegenskega območja ampak te več Evrope ne moremo žrtvovati zaradi tega, kar imamo trenutno v smislu standardov in enotnih, edinstvenih pravnih standardov. Naš sklep je, da Schengen ni problem, da je odziven na krize. Problem je namreč eh, pravo na področje azila in dejansko moramo preiti od trenutne dublinske uredbe, ki še vedno temelji na nepoštenem deljenju odgovornosti k avtomatičnemu sistemu preselitev, ki ga priporoča tudi ta parlament. Ta bi rešil vprašanje sekundarnih premikov, teh potem ne bi bilo več in eh, tudi potrebovali bi Evropsko agencijo za azil. Ta bi lahko državam članicam, kot je Avstrija, pomagale, pomagala, kajti očitno naj bi imela Avstrija velike težave z sekundarnimi premiki. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Karera, za predstavitev teh eh, mnen o teritorijalnem eh, obsegu šegenskega območja. Sedaj pa dajem besedo gospodu Bojanžiju, ki je namestnik romunskega stalnega predstavnika za evropske zadeve. Izvolite. Distinct. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe poslanke, gospodje poslanci. Veliko čast mi je, da sem tukaj z vami v imenu ministra za evropske zadeve Negreskoja. Zelo si je želel biti tukaj, vendar pa je bil nažalost zadržan v Romuniji. Še enkrat najlepša hvala, da ste nam omogočili to predstavitev in da spregovorimo o zadevi, ki je za našo državo zelo pomembna. Šengensko območje je temeljni steber za evropsko integracijo in Romunija si zelo prizadeva, da bi ta steber okrepila. Veliko govorimo o prihodnosti Evrope. In to je tesno povezano z dobro delujočim šengenskim območjem. Šengensko območje je projekt, ki odraža najboljše, kar ima Evropska unija. Storiti moramo vse, da to ohranimo, s tem, da obdržimo pred seboj ravnovesje med prostim pretokom ljudi in varnostjo. To lahko dosežemo samo s koordiniranim in združenim eh, šengenskim območjem, ki mora vključevati tudi Bolgarijo in Romunijo. V Romuniji si zelo prizadevamo za to, da bi bili odgovorni partner za Evropsko unijo, prizadevamo si za očinkovito izvanje šengenskega območja in da nadzorujemo zonanje meje Evropske unije po najboljših možnih standardih. In to, kar mi izvajamo v Romuniji, ima neposredni vpliv na notranje zadeve Evropske unije, na priseljevanje in na varnost. Romunija skupaj z drugimi državami članicami aktivno sodeluje v razpravah za izboljšanje upravljanja šengenskega območja. Končni cilj je, da bi dosegli najboljše možno delovanje šengenskega območja, zato da izboljšamo varnost za naše državljane. Romunija je ena najbolj aktivnih držav članic, kar zadeva sodelovanje s strokovnjaki in obiski na terenu v drugih državah članicah in na vseh področjih ocenjevanja. smo prvi glede prispevka strokovnjakov skupaj z Portugalsko. Sprej smo tudi eh, uredbo 458, kjer smo se zauzemali za sistemske preglede in kontrole za okrepitev naših zonanih meja. Romunija je ena najprvih evropskih drugih držav članic, ki je začela z izvanjem sistema SIS. Izmejamo tudi podatke glede čezmejnega kriminala in vseh drugih zadev, ki se tičejo zunanih meja. Romunija podpira sprejetje svežnja pametnih meja, sistema vstopa in stopa in sistema za odobravanje izmenjave podatkov, sistem sistva in tudi registra potnikov. Romunija je bila druga država članica Evropske unije po Franciji, ki je spostavila nacionalni PNR s tem, da smo ustanovili enoto za podatke o potnikih. Preden smo sprijeti v šensko moče, je pomembno, da prenesemo celotno zakonodajo, da sprejmemo varnostno urodje, da preprečimo pomankljivosti v notranji varnosti za Evropsko unijo. Zaradi skupnih prizadevanj so evropske meje sedaj močnejše in varnejše. Tesno sodelovanje omogoča oboje prosti pretok ljudi in varnost. V kontekstu migracijske krize je Romunija dokazala, da je pripravljena na deljenje odgovornosti na evropski ravni. V skladu s sklepom leta 2015 je Romunija, bo Romunija sprila 4115 ljudi in premestila odpotila več kot 900 ljudi iz, v Turčijo ali pa sprejela ljudi iz uh, Italije in Grčije. Sedaj je premestila 750 ljudi iz Italije in Grčije in se en je dosegla ena največjih kvot v Evropski uniji. Iz Grčije smo sprejeli več kot tisoč priseljencev. Uh, Še naprej si bo prizadevala za trudna področja premestitev v Evropski uniji. Glede prispevkov agencij je Romunija dokazala, da si zelo prizadeva za čim boljše delovanje. Je prispevala k misijam Frontexa s tem, da je dala na voljo strokovnjake in opremo. Leta 2018 bo Romunija še naprej ohranjevala svoj prispevek s tem, da bo sodelovala v operacijah na zonanih mejah Evropske unije in spoštovala vse obveze s tem v zvezi prispevali bomo tudi vse dejavnosti Evropskega podpornega urada za azil. Romunija je prispevala k dobremu delovanju agencije s tem, da v EASO sodelujejo strokovnjaki, um, skupine, delovne skupine in daje pomoč Italiji, Grči in Bolguni, Bolgariji. Letos bo Romunija ravno tako sodelovala pri operacijskih načrtah EASA za Grčijo, Italijo in Bolgarijo, strokenjaki, ki bodo identificirali ranljive osebe in uh, identificirala kandidate za premestitev in sodelovala z državami članicami, ki so odgovorne za prevzem prošen. Romunija je podprla vse ukrepe za vzpostavljanje urodi za zaščito naših državljanov in za konsolidacijo sodelovanja na evropski ravni in tudi z neevropskimi partnerji. Naš trud so priznali vsi evropski partnerji in priznali dobro sodelovanje z romunskimi oblastmi glede tujih borcev in zapornikov. Kakšno je današnje stanje? Romunija je pokazala in dokazala dodano vrednost pri krepitvi šengenskega območja notranje varnosti Evropske unije. Romunija je neto oskrbovalka varnosti za celotno Evropo. Kom, komisija je vedno trdila, da sta Bolgarija in Romunija izpolnili vse kriterije za šengensko območje in Evropski parlament to pristop ravno tako podpira. Zato bi se zahvalil priznanje parlamenta in komisije pripravljenosti Romunije za pristop v šinsko območje. In še naprej se bomo prizadeli tesen dialog z Evropskim parlamentom. Komisija si prizadeva, da bi integrirali Romunijo in Bolgarijo v šinsko moče, kajti samo skupaj lahko zagotovimo močno šinsko moče vendar pa še vedno ni soglasja v svetu glede pristopa Romunije in Bulgarije k šinskemu močju, ne glede na izpolnjevanje vseh kriterijev in eh, opravi vseh evalvacij. S tem bi prispevali k krepitvi šengenskega območja, sedaj v tem trenutku, ko se vedno bolj postavlja po vprašaj prosto gibanje oseb. In dokazati je treba tudi dobro delovanje šengenskega projekta. Romunija si še naprej prizadeva za krepitev evropskega projekta. Naš vidik je ravno tako zelo evropski. Delimo si interese in vrednote in naša država jih vedno znova spodbuja in širi. Delovali bomo v duhu solidarnosti in priznavamo, da si ne moremo privoščiti nobene kršitve varnosti zaradi zagotane varnosti za evropske državljane. Vemo, kako zelo pomembno je, da čim prej zaključimo širitev šengenske območja. Prizadevamo si za dialog z vsemi državami članicami, zato da bi dobili pozitiven sklep za pristop in zagotovimo vam lahko, da bomo podpirali vse evropske vrednote in spoštovali. Najlepša hvala, gospod Bojanđu. Najlepša hvala, da ste nam pripravili zadnji, zadnji dogodke. Sedaj pa ima besedo izvršni direktor Eulise, gospod Karkov. Najlepša hvala, gospod in gospodje, gospod predsednik. začel bi s stavkom Leha Velinse izpred skoraj 20 let. Pravi, samo ena Evropa in videl sem jo iz letalskega okenca. Mislil je na šengensko območje, predvsem pa gre za brezmejno Evropo, evropske celine. In šengen je največji simbol Evropske unije, ni samo temeljni steber evropskega projekta, je tudi velikopotezni sistem sodelovanja in iska solidarnosti med evropskimi državami in inštitucijami in konstrukcija, ki omogoča prosti pretok ljudi, blaga na notranjem trgu vsi državljani ne vedo, kaj pomeni šengensko območje na operacijski ravni. Gre za zelo kompleksna mašinerija zakonov in orodi, ki omogoča gladek pretok Eh, ljudi. In prosti pretok oseb je na največjih dosežkov našega notranjega trga. Glede na statistike mobilnost ljudi štirikrat bolj pogosta kot eh, migracijski tokovi z drugot po, sveta, še po, drugot po svetu. Še posebej v času gospodarskih kriz je treba zagotoviti prosti pretok oseb, eh, da izkoristimo potencial Evrope. To je še toliko bolj pomembno v času globalizacije, da dobimo dostop do delovne sile celotne Evrope. To je zelo pomembno za Evropsko unijo in evropska podjetja. Istočasno pa se šengensko območje sooča z velikimi izzivi. Mora ostati odprto področje, vendar pa tudi varno. Da smo kos temu izzivu, moramo priznati tudi zelo velike spremembe in transformacije šengenskega območja. Obstaja upravljanje z mejami, notranje varnost in upravljanje z migracijskimi tokovi in teh področji ne moremo več ločevati med seboj. Notranje delovanje šengenskega območja pa je odvisno od izmenjave podatkov. In zato je ele, ključen element za dobro delovanje šengenskega območja uh, informacijski sistem, ki se izvaja po celotni Evropi. To velja danes in v prihodnosti. Evropska unija je storila veliko in informacijski sistem je najpomembnejše orodje, ki zagotavlja prosti pretok oseb. Šengenski informacijski sistem je danes najmočnejši informacijski sistem v Evropski uniji ki se uporablja za izvajanje prava in pa eh, nadzorovanje meja. V državih članicah so iskali podatke v zvezi s ženskim informacijskim sistemom 4 eh, milijarde krat in s tem je bilo več še več zadetkov in to pomeni več kot 240 tisoč zadetkov, 80 odstotkov v zvezi z osebami. Z novo zmogljivosti bo šengenski informacijski sistem podal dodano vrednost za bolj učinkovit nadzor nad mejami in notranjo varnost. Ta sistem deluje globalno z biometričnimi pregledi vseh potnikov z vizumi, ki vstopajo v šengensko območje imamo več kot 52 milijonov prošen za vizum in 46 milijonov prstnih odtisov. Eurodac ima več milijonov podatkov in predstavlja tehnično podporo eh, za azilni sistem Evropske unije. Današnji sistem se bo razvijal naprej, zato da bo še naprej podpiral izpolnjevanje naših političnih ciljev. Zato moramo hitro sprejeti prenovitvene predloge Eurodaka in SISA. S takšnimi inštrumenti bomo te, ta orodja lahko uporabljali za izvrševanje zakonov. S tem bomo še naprej eh, krepili informacijsko arhitekturo šengenskega sistema, s tem, da bomo imeli sistem stopa in stopa in pa predhodni pregled eh, oseb, ki prihajajo iz držav brez viznega režima. Treba je povdariti tudi, da bo učinkovito delujoč sistem vplival na dobro delovanje ženskega območja in vse države članice morajo dobiti dostop do teh podatkov Zato, da zagotovimo dobro delovanje šenskega sistema in območja v prihodnosti, moramo zgraditi sistem, ki bo mogočal bolj celovito izmenjavo podatkov in informacij. In zato je komisija uvedla tudi platformo, zato imamo tudi vprašanje operabilnosti obrambnosti in Evropska unija mora povečati koristi obstoječih sistemov, popraviti pomankljivosti s tem, da se spoštuje omejitve zaradi namena. Treba je vedeti, da interoperabilnost ne pomeni podvajanja podatkov v informacijskih sistemih ali informacij, ampak bolj učinkovito in, trans in transparentno uporabo. prihodni sistemi bodo morali biti v skladu z sodelovanjem znotraj šengenskega območja. Namen EU-lize je, da zagotovi varnost v Evropski uniji in ta agencija je postala zelo pomemben element šengenskega območja in eh, tudi zelo pomemben, pomembna pomemben prispevek za omogočanje dobrega delovanja šengenskega območja. Agencija bo še naprej spoštovala evropska načela zasebnosti, varstva podatkov, informacijskih sistemov in obravnave podatkov. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Gerkov. Sedaj pa damo besedo poslancem, ki želijo spregovoriti. Prva je gospa Grapini. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Uh, Uh, eh, pri moram vrav so v Felici. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi vam rada čestitala za organizacijo te predstavitve. Rada bi se zahvalila tudi komisiji. Kajti ob koncu lanskega leta je Evropski parlament sprejel resolucijo, v kateri zahtevamo od komisije in sveta, da podpreta vstop Romunije in Bolgarije v šengensko območje. Ne zato, ker sta Romunija in Bolgarija, ampak zaradi tega, ker izpolnjujeta kriterije za vstop. Rada bi se zahvalila gospodu Kareli za predstavitev in mu zastavila vprašanje. Gospod Karera, dejali ste, da bi odločitve morale temeljiti na dejstvih, ne na tveganju. Sama prihajam iz poslovnega sveta in če bi sprejemala odločitve na podlagi tvegan, ne bi razvila no nobenih dejav, poslovnih dejavnosti. Seveda lahko vnaprej predvidevamo tveganja, lahko vam pa tudi zagotovim, da je nevarnost terorističnih napadov v Romuniji in drugih pojavov, ki se pojavljajo v Evropski uniji, zelo majhno. V Romuniji dosti manjše kot drugot. Že deset let je Romunija članica Evropske unije. Takrat je obstajala velika podpora za vstop Romunije v Evropsko unijo in te podpore je sedaj manj. Mislim, da se soočamo z zelo delikatno situacijo v Evropski uniji. Vedno več je euroskeptiko. Poglejte si na primer Brexit kaj si pravzaprav želimo doseči z našimi politikami. Veliko ljudi me sprašuje, zakaj nismo del šengenskega območja. Zaradi tega je prizadeti zelo veliko ljudi. Evropski zakonodajalci bi morali sprejemati skupno odločitev. Treba je spoštovati tudi demokracijo in načela večine. Najlepša hvala. Da se lahko držimo časovne omejitve, bi vas prosil, da zdržite ene minute. Naslednji ima besedo gospod Koeljo. Chair, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala, gospod Karera. Strim, strinjam se z vsem, kar je dejal. In tako meni tudi Evropski parlament. Schengen je del rešitve, ne problema. In prav imate, ko govorite, kako zelo velika je odgovornost stavljena med drugimi odločitvami. Imam nekaj vprašanj. Omenili ste povezavo med šengenskim ocenjevalnim sistemom in mehanizmom in med nadzorom nad mejami. Kako vi gledate na to povezavo? Drugič, omenili ste pobude Evropske komisije glede upravljanja v šengenskem območju. Kakšen je namen, po vašem mnenju, da bi nadgradili nadzor nad mejami ali mislite, da ta predlog predstavlja nekaj pozitivnega? In še nekaj glede Romunije. Strinjam se. Pritisnili smo na vas. Romunija in Bolgarija sta opravili domačo nalogo, izpolnjevali ste vse kriterije in Evropski parlament vas ni o, izdal. Problem pa je doseganje soglasja v svetu sedaj ima Bolgarija predsedovanje v Evropski uniji in eh, jo prosimo, da vodi reformo šengenskega sistema SIS. Mislite, da bi svet lahko sprejel odločitev za to, da dovoli pristop Romunije in Bolgarije v času bolgarskega predsedovanja? Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Halaho. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala za vse predstavitve. Imam vprašanje in tudi pripombo za gospodo, gospoda Carrero. Govorili ste o skupnem azilnem sistemu Evropske unije in pravite, da bi avtomatični sistem za premestitve rešil problem sekundarnih gibanj priseljencev. Je to realistična izjava? kaj ti razlog, se, razla, razlog za sekundarno gibanje je, da so nekatere države članice bolj privlačne za prosilce za azil kot druge. Tudi, če se osebo premesti v državo članico neprostovoljno, bodo te osebe zapustile to državo in izkoristile odprte meje. Po mojem mnenju imamo zelo malo možnosti za notranje uh, notranji nadzor meja, če želimo eh, zmanjšati obseg sekundarnih gibanj. Pravite tudi, da bi morali doseči eh, normalno stanje, kar pomeni, da moramo odpraviti nadzor nad notranjimi mejami. Mislite, da je to odziv na neobičajne dogodke? države članice ne opravljajo teh nadzorov zaradi tega, da bi se spavale, ampak zaradi tega, ker morajo rešiti problem, ki ga Evropska unija ne rešuje. Najlepša hvala, gospod Radev. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje. Širitev šengenskega območja na Romunijo in Bolgarijo je bila stvar več razprav v Evropskem parlamentu in ogotovili smo, da sta obe državi izpolnili vse tehnične kriterije za vstop v šensko območje. Bolgarija je že sprejela šengensko zakonodajo, uporabljamo šengenski informacijski sistem. Svet je na začetku tega leta sprejel sklep, da da pusti 100-odstotni pristop, priznavamo šengenske vizume, eh, izvajamo ITAS in tako dalje. Z več vidikov sta Bolgarija in Romunija že de facto članici, vendar pa gled, zaradi nasprotovanja nekaterih držav članic, te dve države še nista članici šengenskega območja. Zelo žalostno je, da politika preprečuje dostop do pravic. Prejšnji teden je odbor Libe organiziral misijo v Bolgarijo in evropski poslanci so se sami lahko prepričali, o tem, kako se izvaja nadzor nad zonanimi mejami v Bolgariji, namesto da bi razpravljali o teritorijalnem območju, bi morali letos resnično zagotoviti širitev šengenskega območja na Bolgarijo in Romunijo. Gospa Vikstrem, najlepša hvala, najlepša hvala, gospod predsedojoči, najlepša hvala za sodelovanje na današnji predstaviti. To je res odlična priložnost za nas. Sama sem poročevalka za reformo Dublinske uredbe. In eh, doktor Karera, ne morem se bolj eh, strinjati glede tega, da je to rezultat propadlega evropskega azilnega sistema za takšno situacijo, kot jo vidimo danes. Danes sem brala oceno Švedske glede tega. Videli smo tudi, kako so države članice izrabile to priložnost, da mešajo azil z varnostnimi vprašanji. Najprej so uvedle notranji nadzor meja v času migracijskih tokov, sedaj so prišle na varnost. Torej, to se vedno znovno, znova dogaja. Potrebujemo dublinski sistem, ki bo temeljil na pošteni porezdelitvi odgovornosti in bremena med državami. Še enkrat, mi smo tukaj združeni v Evropski uniji. 75 odstotkov poslancev se s tem strinja. Združili smo pet političnih skupin. Imeli smo 23 odstotkov sestankov poročevalcev v senci, svet pa ne sodeluje v tem postopku. Strijam se z vami, ko pravite, da je nujno potrebno, da notranji ministri držav članic posabijo na eh, krizno držo na tem področju. Pripravljeni smo na pogajanja, vendar pa nimamo sogovornika. Nam lahko eh, date eh, kakšno orodje in orožje, da se pripravimo na naslednji boj. Gospod Diaz de Mera, najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala za vaše prispevke. Prihodnost mora biti okrepljena. Moramo zagotoviti svobodo gibanja oseb. Nadzor nad notranjimi mejami pa mora biti samo začasna in časovno omejena. Bolgarija in Romunija morata dobiti dostop do šengenskega območja, postati polnopravni članci, zato ker sta izpolnili vse kriterije. In še tretja pripomba za EULISO, SIS in EURODAC, stop, izstop, ETIAS. Potrebujemo pa še ECRIS in PNR. Bo Eulisa po obeh zakonodajnih eh, predlogih na področju interobilnosti, ki jo je napovedal komisar King, meni, da bo to zaključeno na področju varnosti, če ne bomo k temu vključili še ECRIS in PNR. Najlepša hvala, gospa Valero. Najlepša hvala, govorila bom švedsko. na švedskem. Smo imeli unijo nordijskih držav med letima 1860-1960. Nismo potrebovali potnih listov za potovanje med temi državami in od leta 1974 smo potovali brez potnih listov med nordijskimi državami. Sedaj pa se je situacija spremenila. Zaprli smo mejo, imeli smo zelo strok nadzor na mostu med Kopenhagnom in Malmom. Zelo pogosto potujem po tej poti, ker veliko krat hodim na južno Švedsko in eh, tja imam lahek dostop z, z Danske. Veliko krat smo morali stopiti iz vlaka in iti čez policijski pregled. Sedaj je situacija lažja, še vedno morate pokazati potni list, ko prispete na Švedsko, vendar pa to sedaj poteka hitreje imam še druge možnosti za potovanje na Švedsko, lahko seveda letim v Štokholm in eh, tam izstopim iz letala in vstopim na Švedsko. Spominjam se, da nekaj let ni bilo treba pokazati potnega lista. Potem pa potujemo v Štrasburg enkrat v mesec in eh, tam moramo zopet pokazati potni list za vstop v Francijo. Če pa potujem z, z avtom, z avtomobilom iz Frankfurta, kot kot drugih evropski poslanci, pa ni teh pregledov. Kaj počnemo? Imamo mejni nadzor, mejne kontrole, vendar pa samo na nekaterih točkah. To je malce čudno. Se opravičujem, prekoračila sem že čas, ki mi je bil na voljo, vendar pa Če potrebujemo več časa zaradi novih varnostnih eh, grožen, kakšne bodo posledice? Najlepša hvala. Eh, hvala. Sem eh, inženir in so mi všeč dejstva. Gospod Karera je omenil dejstva, to je pomembno. Torej, ko govorimo o Schengenu in pa o pristopu Bulgarije in Romunije k temu sistemu. Naj spostavim nekaj pomembnih dejstev, kar so že povedali kolegi, ampak naj še enkrat to podarim pet eh, držav in pa Francija ste rekli, da sedaj je napočil čas, da ohranijo te notranje kontrole. V posebnem odboru za nadzor Schengena se pogovarjamo o tem, ja, in ta nadzor na notranjih mejah se mora sedaj končati, po našem mnenju, in sedaj moramo iti nazaj na enotno šengensko območje, kjer, uh, eh, gledajte, Romunija in Bolgarija izpolnjujete vse pogoje za vstop eh, in to sedaj moramo doseči. Ehm, bolgarsko ali pa vse avstrijsko ali pa romunsko predsedstvo mora to predložiti. In če bo na koncu odločitev negativna, potem moramo to predložiti Evropsko sodišče, da bomo videli, kdo ima prav, kdo ne. Ampak zaenkrat smo v zelo negotovi situaciji, kar potem tudi pomeni, da ima EU zelo negativen prizvok za ljudi, ki sploh ne razmišljajo o mobilnosti Evropske unije. Ampak vidijo pa. Eh, kako se ljudi obravnava v Evropsko unijo kot drugorazredne državljane. To moramo izpostaviti in to je dejstvo. Eh, torej, naj še enkrat to podarim. Potem še eno dejstvo. Eh, Evropska komisija je v zadnjih tednih dejala, da je Bolgarija bolje pripravljena kot Romunija in da torej, je ta razlika med njima. Kaj je vaše mnenje s tem v zvezi? Romunija, Bolgarija. Leta 2007, torej, in potem smo stopili v Evropsko unijo in to smo bili nekakšen par. Eh, posod smo bili obravnani kot par eh, za šengensko območje in tako dalje. In sedaj pa vidimo to razpravo o ločitvi obeh držav. Mislim, da to ni zdravo. Obe morate biti obravnavani na enak način, tako da dobimo vsi pravice ob istem času za vstop v šengensko območje. Hvala. Hvala, gospod Radeno. Še zadnje vprašanje. Благодаря, господин председател. Уважен... Хвала. prihodnost Evropske unije, je odvisna od naše solidarnosti in enotnosti. No, pa glede Bolgarije in pa Romunije, pa ne pomeni, da ni prave solidarnosti. Vidimo dvore standarde. Ti dve državi sta tehnično dobro pripravljeni, zato da se vstopita v šengensko območje ampak um, članstvo še ni pred vrati in to je nepravično. Nepravično je, da se izvaja dvojni standardi. Nespremljivo je to, da se ne prizna dosežko objekt držav. Bolgarija je dokazala eh, marsikaj in smo v migracijski krigi bili zelo učinkoviti. Gospod Rado je še dojal, da Bolgarija ščiti zunanje meje Evropske unije in to zelo dobro torej svet mora sprejeti ustrezne odločitve, tako da boste Bolgarija in Romunija vstopili v šengensko območje. Mi ščitimo zunanje meje Evropske unije in to je zelo pomembno. Bistveno je, da obe državi postaneta članici šengenske območja. Hvala lepa. No, to je v bistvu že stvar druga panela, ampak eh, torej po dve minuti imate. Um, ne smemo preveč preseči našega časa za govor. Eh, torej, prosim, gospod Karero, vi ste prvi. Thank you very much. Hvala eh, za vse, vse za pripombe. Eh, bom kar sedaj kratek. V tej študiji uh, smo ocenili tveganja in uh, šengenski evalvacijski sistem. Glede, to ni eno ali drugo. V novem predlogu komisije imamo ocena tveganja in to je zelo koristen mehanizem za to, da opravimo pregled tega, kar se dogaja skupaj s sedmimi državami. To je zelo dobrodošlo. No, ampak eh, torej bolj lahko sodelujemo s sedmimi državami in državami članice. Ampak še vedno država članica bo upravljala to oceno tveganja, torej država, ki bo uvedla to notranjo kontrolo. Ne vemo, kako bo tekla ta ocena tveganja. Zato imamo sploh šengenski evaluacijski mehanizem. Uh, imamo napovedane in nenapovedane obiske. Uh, in zato predlagamo, da ne bi to bilo operativno čim bolj redno, tudi pri notranjih pregledah, pregledih meja. In potem je treba ugotoviti, ali je to sorazmeren način preverjanja delovanja šengenskega sistema in varnosti. Eh, potem eh, komisiji in predlog. Tukaj je veliko pozitivnih eh, elementov, ta omestna faza med člema 25 in 29 mislim, da je komisija pozdravila zamisel, da bi poskušali zakonsko urediti trenutno situacijo, ampak obstaja tudi tvega, seveda, glede sporočila s tem v zvezi. Kajti ponašanje na trenutno situacijo ni zakonsko urejena in je nezakonita. Torej sedaj je napočil čas, da te države uh, nadaljujejo s kontrolami. Potem ministrstva za notre zadeve. Kako smo mi ocenili pot naprej? Takole smo dejali. Bolj korlemate države ostajajo na tem, da bi prono imeli notre kontrole, bolj evropske, več Evropske unije potrebujemo. Torej, bolj mora EU preverjati to, kar se dogaja in tudi eh, ugotoviti, kakšen je manjverski prostor. Zato mislim, da moramo biti zelo previdni glede tega, eh, kaj te države počnejo. Potem, ja, um, ni več tega argumenta sekundarnega gibanja. Se strinjamo in lahko bi rekli, da je kriza konec in se zdaj se treba sredotočiti na enotni azilni prostor in sistem. Ko torej mislimo na ta sistem dodelitve, mislim, da moramo poskrbeti za to, da bodo se države spoštovale to, kar že obstaja, obenem pa je treba tudi misliti na nov sistem Ehm, Gledajte, Evropski parlament je podal predlog in mislim, da to je v bistvu edina smiselna možnost. Torej se da, da gremo preko dublinske logike. To je vse, hvala. Hvala lepa, gospod Penačo. Uh, eh, hvala lepa, predsedujoči. Rad bi se vsem zahvalil za pripombe. Glede Eh, našega prestopa v šengensko območje. Eh, torej, prevajalec nas podpira pri tem in pravim, da je to upravičen, upravičen pristop. Zakaj? Eh, kot prvo, zaradi načel. V, v pogodbi je to zapisano in smo izpolnili vse zahteve in zato imamo pravico, da smo v šengensko območju. Potem kot drugo, gre za to, da bi okrepili šengensko območje. In vsi smo dejali, da skupaj smo močnejši. Ali kot pravi bolgarsko predsedstvo, eh, združeni smo močnejši. Tako smo ali pa bomo okrepili šengensko območje, da smo enotni združeni. Tako da Bolgarija in Romunija tudi vstopita in potem kot eh, tretje funkcionalnost. Mi že sedaj zagotavljamo varnost in že delujemo kot de facto šengenska članica. Torej, predvsej prispevamo k šengensko območju že sedaj. Naj sedaj še odgovorim na specifično vprašanje. Gospod Koeljo, glede pozitivnih znakov, mi kot vladni uradniki, kot diplomati, moramo, moramo, moramo vedno biti optimistični, torej moramo gledati pozitivno plat in tudi iskati pozitivno plati. Uh, zato počnemo. Vedno želimo predstaviti takšno plat in se pohvalimo z vsemi državami članicami. Sam sem danes predstavil nek dober, eh, dosleden argument za naše članstvo. Še vedno bomo poskušali pripričati vse države, da nas podprejo, torej, da mi že zagotavljamo varnost za šengensko območje. In seveda, bomo prispevali tudi k reformam in pa k krepitvi šengenskega območja. Zato upamo, da bo to pozitiven signal tudi za prihodnost in pa za naše članstvo. Hvala. <laughs> Hvala za, za um, eno uro bom predsedoval. samo nekaj odzivov. A gremo kar takoj na poslance. Now we'll move to the second so, session. Okay, we'll start with the second. So. Okay, then we're moving to the second session, if I understand yes. correct. We're going to be moving now to. Gremo sedaj na naslednje, če se zasedete. Torej, delovanje šigarsko moče. Hvala. <laughs> Ste prišli in se bomo sedaj presedli. Thank you. So yeah, next we have Mr. Mordieu, Mr. Mirko Simola and Mr. Fabrice. Now we're calling, on, we're calling on the podium. Sedaj pa lepo prosim, torej drugi panel. Gospod Simon Mordieu, torej iz eh, GD Home, Evropska eh, komisija. Potem eh, gospod Miko Simola, svetovalec za PNZ, iz finske vlade. Moj potem še gospod Fabrice Legeri, uh, eh, direktor Frontexa. Uh, Kot rečeno, to je drugi panel. Torej še enkrat, um, namestnik direktora um, ehm, Simon Mordiu, get you home. Potem gospod Ježeri, eh, Frontex še enkrat dobrodošli na srečanju Libija. In še uh, svetnik Miko Simola Svinske. Torej, svetovalec za prasode in notranje zadeve. Sedaj bomo pročili trenutno stanje Šengna, sploh uh, glede na gotovitve glede spremembe trvanja šengenskega ocenovanega mehanizma ter pa eh, tudi uredbe za Schengen. Začeli bomo s splošnimi gotovitvami za šengenski evaluacijski mehanizem. Gospod Mordil bo predstavil eh, svojo timo kot prvi, deset minut in potem bomo šli naprej. Vi ste prvi, prosim. Uh, Hvala. Bom poskušal razložiti, kako upravljamo šengenski evaluacijski mehanizem tako kot pomladi. Torej bi pa še predstavil nekaj glavnih uh, eh, gotovitev v zadnjem času. Najprej ne povem, da je Schengen eden izmed največjih dosežkov evropskega sodelovanja. Komisar bo poznaj gotovo tudi predstavil svojo vizijo za prihodnost. No pa je pa to tudi področje pod ogromnim pritiskom v zadnjih nekaj letih. Izziv za nas v komisiji je to, da sedaj trdo delamo naprej in da se vrnemo na normalno situacijo. In to mislim, da je potem predpokoj za naprej. Najprej potrebujemo zaupanje med državami članicami, med institucijami EU in pa državljani. Zakaj sem to sedaj povedal? Ker je eden izmed najpomembnejših instrumentov za gradno tega zaupanja to, da dobro deluje šengenski evalvacijski mehanizem. In gospod Koeljo in pa drugi eh, člani odbora za pregled Šengena, zelo sem hvaležen, da sodelujemo pri tem, torej da skupaj povemo, da je ta mehanizem uspešen. Uh, šengenski evacijski mehanizem ali pa novi mehanizem deluje sedaj v zadnjih treh letih in sedaj mislim, da imamo zadostne informacije, da lahko izpeljemo prve sklepe. Glede tega, kaj deluje in kaj ne. Najprej par dejstev in ugotovitev. Eh, Dosežko v zadnjih treh letih smo imeli 85 evacijskih obiskov. Eh, mi smo tudi sprejeli ustrezna poročila naprimer tam imamo um, po um, 8 stokakrat držav članic, 20 uh, komisij in potem še opazovalci iz agencije, ne samo iz agencije Fabrisa, ampak tudi iz drugih agencij, ker um, so agencije relevantne za področje, s katerim se ukvarjamo. Pri tem mehanizmu imamo torej več držav članic, ki se jih evalvira na šestih različnih političnih področjih uh, vsako leto. Tu gre za upravljanje na zunanih mejah, potem skupna vizijska politika, šengenski informacijski sistem, politika vračanja policijsko sodelovanje in varstvo podatkov, med drugim. Torej imamo napovedane obiske, to in imamo ponovne obiske, potem da ugotovimo, kako so bile ugotovitve izpeljane. Poleg tega pa imamo tudi nenapovedane evalvacije in obiske. Potem se na licu mesta lahko ugotovi, kako deluje uh, aki v določeni državi članici za Schengen. Eden izmed ciljev evalvacijskega mehanizma je to, da tudi preverimo, to, ali so bili izpolnjeni vsi pogoji, eh, sploh res za države, ki se želijo vključiti v šengensko območje, torej območje brez notranjih kontrol. Eh, ravno prej smo govorili o tem in komisija večkrat dejala, da Romunija in Bolgarija izpolnjujo te pogoje. V zadnjih dveh letih smo tudi sodelovali s Hrvaško, imeli smo evacijske obiske eh, leta 2016 in tudi 2017. In upamo, da bo kmalo to pomenilo, da bomo lahko imeli pozitivno priporočilo strani komisije za to, da se bo Hrvaška vključila. Čeprav seveda je potem odvisno od sveta, kako to storiti. V zadnjih treh letih mislim, da smo dosegli veliko napredka pri izboljšavanju kakovosti in enotnosti evalvacij. Zakaj? Poročila so postala bolj kratka, jedrnata, bolj kakovostna in mislim, da smo uspeli vzpostaviti bolj strukturirani postopek pregleda za priporočila. Sedaj smo vključili tudi evalvacijo politike vračanja med obiske. To je področje, kjer pogosto izmenjujemo mnenja v zadnjih mesecih. Poleg tega smo uspeli tudi vzpostaviti skupno misijo za evalvacijo zunanih meja. Vedno bolj vključujemo tudi agencije, naprimer um, Evropsko agencijo za um, meje pa obalno stražo, pa tudi agencijo za temeljne pravice. In tudi nenapovedene obiski so zelo koristna funkcija, prav tako smo marsikaj naredili pri usposabljanju. Eh, naprimer pogosto smo pomagali strokovnjakom, ki upravljajo te obiske, kako to storiti, kako predati poročila, kako izdati priporočila na čim bolj dosleden način. Fabris bo gotovo govoril o vsem tem, torej eh, o bolj ranljivih točkah, bi pa rad povedal še nekaj omenja komisije. Namreč, šengenski evaluacijski mehanizem in ocena ranljivosti sta dve orodi, ki se med seboj nadopolnjujeta gre za nekakšen nadzor kakovosti šengenskega sistema. In mislim, da sta to v bistvu dve plati iste medalje. In s Fabrisom tukaj zelo pogosto se druga, da bi prišli do interoperabilnosti med obema, torej potrebujemo ustrezno zamenjavo informacij med obema instrumentoma eh, in agencija eh, in pa komisija vse skozi sodelujejo na tem področju, tako da lahko čim bolj izkoristimo potencial, ki je pred nami in pa dosežemo čim boljše sinergije med obima instrumentoma vem, eh, ni več veliko časa in sedaj bi prešel na najbolj pogosto gotovitve, kje so glavni izzivi torej, za države članice. Bom poskušal to predstaviti po različnih področjih politike. Naprimer, upravljanje zunanih meja. Tukaj gre za tri različne tipe meja, torej kopenska, zračna, pomorska meja. Potem imamo tudi integrirani sistem za upravljanje meja. In tukaj pogosto vidimo, da v državah ni pogosto enotnega pristopa in pa enotnega upravljanja meja, ni enotnih konceptov. Včasih se potem pojavljajo izzivi glede sodelovanja med pristojnimi organi. Prav tako pogosto vidimo tudi to, da ni zadosti osebja za upravljanje meja, ni zadosti virov in sredstev. Tudi ljudje pogosto nimajo ustreznih kvalifikacij in pa usposobljenosti in včasih bi tudi želeli da se bolj uh, pristopa sredotoča na tveganja, tako da se ugotovi, kje je treba izboljšati upravljanje meja in kje se potrebuje dodatni pregledi in kontrole. Potem naprej nadzor na mejah in kontrol na mejah. Tukaj pogosto ugotovimo, da je problem v tem, da pogoje za vstop, za preverjanje državno tretjih držav niso vedno v celoti izpolnjeni. Včasih ne uporabljamo vseh baz podatkov, naprimer. In pri identifikaciji, naprimer, potencijalnih tujih bojevnikov smo to že videli, da je to problem. Potem policijsko sodelovanje. Tukaj pogosto vidimo prezeli, ki še vedno obstajajo glede vzpostavitve nacionalne analize tveganj z čezmejno razsežnostjo. Tukaj mislim, da potrebujemo še dodatno usposabljanje. Uh, in pogosto tudi več osebja eh, za enotne kontaktne točke. To je ključno orodje za policijsko sodelovanje. Potem še ena eh, pogotljivost, ki se večkrat pojavlja na tem področju. Ni neposrednega dostopa do baz podatkov, eh, sploh pri skupnem sistemu za upravljanje. Želimo, da države bolj upravljajo naprimer skupne kontrole pa skupne operacije. Potem šengenski informacijski sistem. Najbolj pogosta pomakljivost tukaj je, um, se iz podatki za končno uporabnike, tukaj gre predvsem za policiste in pa za um, mene policiste, namreč informacije pogosto za njih niso razumljive in pregledne. Potem še en problem ni uh, kontinuiranih ukrepov za se iz kopije. Pogosto vidimo, da nekatere funkcionalnosti za iskanje na celo naravni niso ustrezno zvajene in pojavlja se problemi pri usposabljanju končnih uporabnikov. In sedaj še četrta področje, vizumska politika. Tukaj pogosto vidimo naslednje. Najprej pozitivna novica. Ključna funkcija, ali obstaja ustrezno preverjanje vizumskih prijav in pa preverjanje tvegan. Nasplošno se nam zdi da stvari delujejo kar v redu. Imeli smo zelo malo pomankljivosti ali pa problemov na tem področju. Ampak kje pa vidimo dodatne težave? Nekatere prakse za izdane vizumov v državi se še vedno zelo razlikujejo. Sveda je to potem tveganje, ker to potem spodbuja iskanje neugodnejšega vizumskega režima. Potem vidimo, da nekatere države zelo želijo vrčevati in to se počenja ravno tukaj na tem področju, potem je premalo osebja. Potem vračanje. O tem smo večkrat govorili in ena velika težava je to, da ni zanesljivih statističnih podatkov in informacij glede vračanj. Tukaj vidimo tudi to, da se vedno to ponavlja, namreč sistematično izdajanje odločb o vračanju za državljanje držav. Države članice tega ne počnejo um, ravno dosledno in dobro. Potem vidimo tudi težave glede um, prepovedi vstopa za državljane tih držav, potem tudi pogoji za zadrževanje in pridržanje. Tudi tukaj so razlike med državami in potem še nekaj, nekatere države članice ne spremajo ustreznih ukrepov za uh, uveljavljanje teh odločb o vračanju. V naslednjih letih bomo več o tem govorili tudi v evacijah Ševal in bomo poskušali tukaj pospešiti politične reforme. Potem varstvo podatkov. Vi kot odbor se s tem pogosto ukvarjate. Tukaj pogosto vidimo probleme glede pomakanja neodvisnosti um, za nadzornika z varstva podatkov, potem pogosto ni pravega strokovnega znanja za ustrezne organe, uh, za VIS in pa SIS eh, imamo različne preglede in včasih um, ljudje niso ustrezno obveščeni o tem, kaj se bo dogajalo, pa kakšne so njihove pravice. Kaj lahko še storimo, kako lahko stvari izboljšamo? Mi moramo predvsem uh, evacijski sistem izvajati bolj smotrno. Uh, včasih predolgo se skupaj poteka, naprimer uh, najprej se pravi, obiski šele čez eno leto se pripravljajo na daljni načrti. To je predolgo. Včasih je to povezano tudi zaradi določenih načrtov, ampak mislim, da moramo to pospešiti. Eh, moramo gotoviti, ali obstajajo kakšne postopke iz uredbe, kjer se lahko stvari pospešijo in porastavijo. Sedaj eh, sicer želimo proučiti nekatere interne rešitve za pospeševanje, ampak gledajte, še nekaj za konec, ni več veliko časa. Gledajte, države članice morajo storiti več, eh, zato da se izboljša mehanizem nekatere države članice. Evacije jemljajo zelo resno eh, in se zelo trudijo za to, da bi popravile svoj sistem identifikacije pomakljivosti. Včasih pa se mi zdi, da nekatere države niso tako zelo resne pri nekaterih področjih in pogosto države zamujajo in prepozno predložijo svoje akcijske načrte ali pa so njihovi načrti preveč nejasni in tudi roki za popravo so predolgi. Uh, In to je problem in to ima posledice ne samo za konkretno državo članico, ampak za vse države članice skupaj. In še nekaj za konec. Šengensko območje bo močno, uh, samo toliko, kot je močan najšipkejši člen. In v našem skupnem interesu je, da vsaka država spremlja ustrezne ukrepe, zato da se izboljša izvajanje šengenskega kija. In v tem kontekstu mislim, da šengenski uh, evaluacijski mehanizem lahko odigra zelo pomembno vlogo. Hvala. Hvala lepa, gospod Modil. Sedaj pa. Between the Commission and the Member States. And Mr. Simola here is to brief us on the functioning of the mechanism. Sedaj bomo slišali nekaj besed o delovanju tega ocenjevalnega mehanizma, tako da izvolite, gospod, deset minut imate na voljo. spoštovan predsedujoči, gospe in gospodje, poslanke, poslanci. Najprej uh, naj povem, da sem zelo vesel, da lahko predstavim vidik držav članic, kar zadeva eh, mehanizem, šengenski ocenjevalni in spremljevalni mehanizem in dokaj eh, sem prepričan, da bom moja udeležba pri različnih misijah šengenskih ocenjevanj kot vodilni strokovnjak iz držav članic, pa tudi moja izkušnja kot e, izvajalec e, usposabljanja pri Frontexu, pa tudi druge izkušnje, ki sem jih počel oziroma nabral na tečajih za šengenske ocenjevalce in tudi e, z udeležbo na šengenskem odboru, da bom upam, da lahko predstavil dobro oceno o delovanju trenutnega mehanizma. Rad bi pa na začetku povedal, da so teme, ki bom izpostavil, teme, ki izhajajo iz mojih lastnih izkušenj, kot sem jih opisal. Zaradi mojega ozadja se bom osredotočil na to, kar, smo, kar bi se lahko naučili uh, o šengenskem ocenjevalnem mehanizmu na zunanjih mejah Evropske unije. Vendar pa ne smemo pozabiti, da če tudi je mejna kontrola na zunanjih mejah ena od ključnih elementov, predstavlja le del celotnega šengenskega sistema. Očinkovit nadzor zunanih meja je sicer temeljni kamen, ampak celotna veriga mora delovati. Naprimer, treba je uh, najti tiste, ki. Očinkovit nadzor zunanih meja je sicer temeljni kamen, ampak celotna veriga mora delovati. Naprimer, treba je uh, najti tiste, ki nezakonito prečkajo zunanje meje Evropske unije, vendar to ni dovolj, če sistem vračanja ne deluje. Najprej bom predstavil moje izkušnje in ugotovitve, kar zadeva elemente, ki dobro delujejo v trenutnem sistemu. Kot prvo, sodelovanje med državami članicami komisijo je dobro in se je vse čas izboljševalo, tako da mislim, da je koordinacija dobro organizirana. Prav tako bi želel v tem okviru omeniti tudi, da sistem preverjanja randljivosti eh, ki izhaja iz uh, uredbe o Evropski mejni in obaljni straži, da je ta mehanizem ocenevanja ranljivosti pomemben dopolnjujoč uh, instrument šengenskega uh, ocenevalnega mehanizma. Kot drugo je zelo dober element tudi usposabljanje strokovnjakov za šengen. Tukaj sodelujejo države članice, komisija in Frontex in to zelo dobro prispeva k uh, visoki kakovosti in profesionalizmu ocenjevalcev. In omeniti gre še to, da le tisti, ki so eh, uspešno zaključili tečaj, lahko sodelujejo v šengenskih ocenevalnih ekipah. Sedaj pa drugi del moje predstavitve. Kaj bi morali izboljšati v trenutnem sistemu? Eno od glavnih težav je, da je trenutno postopek veliko prepočasen, da bi lahko zaročil zaga, eh, zajamčili korektivne ukrepe v razumnem času. V zadnjih letih smo vsi videli, kako hitro se lahko spreminja situacija na zunanjih mejah. V trenutnem sistemu Če dam samo primer, je trajalo celo več kot leto dni po ocenjevalnem obisku, preden se je o poročilu razpravljalo v okviru šengenskega odbora. Priporočila ocenjevanji države članice pa se lahko posredujejo. Uh, državi članici šele potem, ko je bilo počilo potrjeno. Torej, to vrstne zamude vsekakor niso dobre za delovanje našega šengenskega območja in mislim, da tudi niso dobre za večje zaupanje med državami članicami v Šengnu. Zakaj je sistem tako počasen? Mislim, da sta za to glavna dva razloga. Prvi so viri, odgovorne enote v, vsi, v komisiji, ki so do neke mere omejeni in potem tudi postopki notranjega posvetovanja znotraj komisije, da bi se poročilo do, eh, zaključilo. Eh, ti notranji posveti so tudi predolgi. Omeji, omejeni viri komisije imajo negativne učinke tudi na nadaljne korake pri spremljanju izvajanja priporočil državah članicah. Tako da bi vsekakor morali več pozornosti posvetiti nadaljnim korakom, uh, v postopku, kajti menim, da so ti pravzaprav ključni eh, vidik eh, delovanja mehanizma. Namreč, da bi izboljšali kako, eh, informacij ekipam na terenu in razlog za to so tehnične in zakonodajne omejitve pri nekaterih agencijah. Naprimer, to pomeni, da ekipe na kraju samem nimajo dostopa do vseh relevantnih informacij, ki bi bile vsekakor koristne za njihovo delo, ko ocenjujejo bile ugotovitve šengenskih ocenevalnih misij tako na zunanjih mejah in govoril bom o teh ugotovitvah bolj v splošnih besedah, kajti seveda se ne morem spuščati v podrobnosti teh ugotovitev, ker so pač zaupne. Najprej nekaj pozitivnih ugotovitev. Razvijati, razvijati svoje veščine in uh, pripravljati in uh, uvajati bolj učinkovite in nove postopke pri izvajanju nalog. Potem bi omenil še nekaj tem, kjer pa bi bilo potrebno videti nekaj izboljšav v številnih državah članicah. Poznavanje šengenskih pri procesu o, o, analize tvegan in naprimer tudi pri veščinah o, um, prepoznavanja ponarejenih ali potvorenih dokumentov. O, Ena od najbolj zaskrbljujočih ugotovitev pa je povezana s pomankanjem virov in uh, z neustrezno infrastrukturo na mejnih prehodih. Zlave članice morale s temi omejenimi viri in infrastrukturo zajamčiti ustrezno izvajanje nove evropske zakonodaje, naprimer obvezno preverjanje podatkovnih baz o uh, prebivalcih oziroma državljanih EU, potem bi morale zagotavljati izvajanje sistema vhod-izhod. Do leta to torej je potrebnih več virov in novejša infrastruktura na mejnih prehodih. Zakaj so te negativne eh, ugotovitve dokaj pogoste ehm, pri naših misijah? Eden od razlogov za to je, da je sistem držav članic za integrirano upravljanje mej lokalnim organom. In celo takrat, kjer imamo centralne nacionalne vire in nadzor nad izvajanjem mejnega kontrola, Eh, na mejne kontrole, vidimo, da v praksi ni mogoče izvajati nalog eh, mejnega nadzora. Trezen vodič za, za izvajanje koncepta integriranega upravljanja meja. Prav tako bi bil potreben boljši sistem usposabljanja za mejne policiste in zaradi tega prihaja do pomankljivosti in strukturnih slabosti. Torej, pomembno bi bilo treba o teh ugotovitvah bolj avni in uh, morali bi tudi te opredelitve oziroma pomankljivosti um, približati usposobljenim strokovnjakom, torej šengenskim ocenevalcem. Iskanje rešitev in odprava problemov pa ne bi smela biti prepuščena samo s katerimi lahko okrepimo učinkovitost šengenskega ocenevalnega mehanizma. Kot prvo, uh, procesi, torej v praksi gre tukaj za potrditev, če se eh, najde določene pomankljivosti, ki to zahtevajo in tudi eh, postopek za ugotavljanje kršitev je treba sprožiti hitriti eh, celovito in strogo poročilo o dejanskem delovanju šengenskega sistema v ocenjevanih državah članicah, ki bi moral njakom, posebnim govornikom, ki je vedno dobrodošel v našem odboru, Gospod Ležeri je izvršni direktor uh, eh, agencije. Hvala, vsi lepo pozdravljeni. Bom predstavil trenutno stanje glede izvajanja novega mandata Frontexa, torej um, Evropske agencije za meje in pa obalno stražo. Bom izpostavil glavne povezave med šengenskim prostim gibanjem in pa novim mandatom agencije. Torej, to, kar so povedali prejšnji govorci, so tudi naše skupne gotovitve. Bom to še nadgradil, sploh, ko gre tudi za to oceno rendljivosti. Kot prvo, izvajanje novega mandata, sploh, ko gre za vidike, kot naprimer je ocena ranljivosti in pa integrirano upravljanje meja, strategija za to ter pa uradniki za zvezo, za države članice. Vse to so strateške spremembe, ki jih bomo postopoma uveljavljali. To so dinamične spremembe, mandat se tako tudi dinamično izvaja. Eh, in uredba za meje in pa obalno stražo je torej vzpostavila eh, te mene organe in pa obalno stražo. Kaj to pomeni? Agencije skupaj z nacionalnimi pristojnimi organi za upravljanje meja in pa za obalno stražo, vsi skupaj drujemo kot evropska obalna straža in med organe. Torej, to pomeni, da moramo uskladiti naše prednostne naloge in strategije ter delovne metode. kar pomeni, da potrebujemo stalen dialog eh, in se moramo torej pogovarjati. Potem pa še ocena renljivosti. To dopolnuje šengenski ocenovani mehanizem eh, v okviru Ševala. Skupaj s komisijo z GD Home, torej za notranje zadeve, smo tudi postavili posebne kanale za izmenjavo informacij, tako da bi se izognili podvajeno nekaterih vprašanj in pa zbiranja podatkov. Prav tako smo okrepili tesno sodelovanje na področju usposabljanja strokovnjakov, to je bilo že prerečeno. Agencija ponovadi je vključena v šengenski ocenjevalni mehanizem in pri tem podpiramo komisijo v pripravi misij. Prav tako predlagamo tudi kraj za obisk. Eh, to vključuje tudi nenapovedene obiske pri šengenskem ocenovanem mehanizmu. Sedaj pa eh, nov mehanizem za oceno reljivosti. Ta mehanizem je bil vzpostavljen pred letom in pol. Lansko leto smo to upravili, torej smo imeli prvi cikl za to ranljivost leta 2017. Agencija je ocenila 29 držav, eh, torej držav članice pa šengenskih pridruženih držav. In kakšen rezultat? Vsega skupaj sem moral izdati 37 priporočil. Za vsega skupaj 27 držav članic. Torej, tukaj imamo različne kategorije priporočil. Veliko je razlik med njimi in rad bi podaril glavne kategorije. V številnih državah članicah smo ugotovili, da običajne mejne kontrole, torej pri rednih mejnih eh, točkah, eh, niso vedno v celoti z osnovnimi zahtevami iz šengenskega mejnega zakonika. Dostop do Sisa, potem do um, Visa. Ta dostop ni vedno v skladu s pravnimi zahtevami in zakonodajo. In to potem vzbuja kar nekaj pomislekov, sploh glede upravljanja migracij, pa tudi glede ustreznega eh, varovanja meja na zunanjih mejah, torej tukaj, ko gre za prosti pretok in pa za svobodo varnostnim pravičnost. Potem imamo omejene zmogljivosti za upravljanje velikih pritokov migrantov ali beguncev na zvonanih mejah. V nekaterih državah ni bilo investirano na tem področju in nekatere države res niso pripravljene na to, da se soočajo s tem velikim navalom migrantov, nezakonitih migrantov. Se pa to dogaja. Um, torej, ta pritok obstaja. Migrantov, nezakonitih migrantov. Se pa to dogaja. Um, torej, ta pritok obstaja. Prav tako je pomembno tudi ustrezno rešiti varnostna vprašanja na zunanih mejah. Kot prvi odziv na to, še zadnja kategorija, neustrezno upravljanje informacije na nacionalni ravni je še en problem. Kot so že povedali prejšnji, ni bilo vredostojnosti, kar pomeni, da države nimajo upogleda v to in prav tako ni pravega usmerjanja na nacionalni ravni ni vodenja takšnih projektov za upravne meja. To um, več sredstv in virov za ocene ranljivosti, potem kot drugo obseg um, te metode ocene ranljivosti moramo še razširiti. Metodologija za oceno ranljivosti se spreme v upravnem odboru agencije in sicer na predtega integriranega celostnega upravne meja, tako da bi upoštevali tudi varnost vprašanja, ter da bi ocenili, kako nacionalne agencije sodelujo na zonalnih mejah, tako da se skupaj bojimo proti kaznimi dejanjem in pa proti terorizmu. Evropska komisija mi je podprla, eh, tudi ena država je problem, kaj ti kaj je tukaj na kocki pri šengensko območju, svobodnega gibanja. Ne gre samo za migracijo ali pa nezakonito migracijo, gre za varnostna vprašanja in probleme, ki jih imamo vsi skupaj pred seboj. In torej te zvonane meje so lahko filter glede nekaterih varnostnih grož. Države članice bi morale uh, hitreje odgovarjati na naše gotovitve in se odzivati hitreje. Sedaj spremljamo priporočila, ampak včasih je postopek res zelo dolg, ker čakamo na odzive iz držav članic zelo dolgo časa in to kaže, da države članice niso dodelile zadosti. Mi smo okrepili naše dejavnosti, pozredno v Grčiji, Femis v Italiji, potem Indelo v Španiji, so glavni projekti, to je sedaj stalna operacija zaradi vedno večjih pritokov migrantov iz Maroka. Potem smo se bolj osredotočili tudi na imanje prstnih otisov na žariščnih točkah, potem screening, pomoč državam pri informiranju in prav tako tudi izvajamo naš mandat v zvezi z delovanjem obalne straže, naprimer iskanje in reševanje ena funkcija, ampak so še relevantne tudi druge funkcije tukaj sodelujemo z drugimi agencijami, kot naprimer z Evropsko agencijo za pomorsko varnost ali pa za ribištvo. Še nekaj bi rad omenil, vračanja. Vračanja so ključna, če želimo učinkovit sistem upravljanja migracij na ravni Evropske unije in če želimo učinkovit šengenski sistem prostega pretoka. Tukaj je agencija uporabila nov mandat, tukaj smo ukrepili našo podporo, ko gre za identifikacijo nezakonitih migrantov za sodelovanje s tretjimi državami in ko gre za lete za vračanje. Več kot 340 takšnih letov za vračanje smo izvedli lansko leto, to je 50% več kot leta 2016. Če primerjamo številke med seboj, vidimo naslednje. Pred štirimi leti je agencija organizirala 39 letov za vračanje, sedaj smo to povečali za skoraj desetkrat. Potem bi še omenil mednarodno sodelovanje. To je del celostnega upravljanja meja. Eh, tukaj napotujemo uradnike za zvezo. In tukaj mislim, da bi lahko še ukrepili to celostno upravljanje meja. Torej ne samo v zvezi z mejo, ampak tudi nasplošno. In prav tako bi lahko še izboljšali sodelovanje med EU in državami članicami torej ne samo v zvezi z mejo, ampak tudi na splošno in prav tako bi lahko še izboljšali sodelovanje med EU in državami članicami, sedaj, ko prihaja naslednji MFF. Tako da bomo poskušali uskladiti priporočila iz racionalnega mehanizma, skupno financiranje, um, ko gre za to upravljanje zunanjih meja. Hvala. Lepa vedno vas je zelo dobro poslušati, vedno je zelo dobro slišati odziv in najnovejše dogajanje, ki ga opažate pri Frontexu. Če jo podeseterilo, to bo vsekakor uh, imelo določene posledice tudi na druga področja. To vrstni leta, leti so vedno nekoliko težavni, izkušnje kažejo, uh, da si je treba te stvari pobliže pogledati. Podlagam, da najprej slišimo, kakšna so vprašanja naših članov. Najprej bom dal besedo gospodu Kvelju. Namreč več eh, govornikov smo si zabeležili, ki bi želeli govoriti. Zato bi prosil, da smo pri svojih vprašanjih, kaj so predsedujoči. Zahvaljujem se vsem trem govornikom strinjam se z gospodom Simonom Mordujem tako in rad bi se zahvalil Evropski komisiji za celotno sodelovanje za del, z delovno skupino za pregled Schengna. To sodelovanje je bilo zelo koristno in upam, da bo privedlo do dobrih rezultatov za vas in za gospoda Simolo imam konkreten, ima orodje, da postane rešitev. Eno od, eh, od orodij, eno od orodij je SIS, drugo orodje pa šengenski ocenjevalni sistem. Vendar pa je problem v tem, da obstaja tukaj določena tajnost. Določene ugotovitve, ki jih je analizirala delovna skupina za šengen, pa imamo to vrstne zahteve po tajnosti in uh, varovanju podatkov. Gospod Simola, vi pa ste govorili o dolgih zamudah. Strinjam se z vami, da bi morala biti Evropsko poročilo o izvajanju komisije eh, podano. Hkrati pa bi imel še dve vprašanji. Kako lahko rešimo problem, kakšen vpliv? In če prav razumem, osnutki priporočil državam članicam sočasno pridejo tudi na mizo odbora. In potem vprašanje za gospoda Legerija pre, ponarejanje dokumentov je vsekakor problem, ampak verjetno se boste strinjali, da naši policisti na mejah sedaj lahko dobro odkrijo, odkrivajo, da je dokument potrjen, ponarejen. Ampak problem pa je v tem, da so nekateri dokumenti proizvedeni, kot bi bili pravi in dobri, pa v resnici niso. Kako naj rešimo to, če je pa to v pristojnosti držav, če povzeli odgovore. Gospa Grapini, naslednja. Hvala lepa. I ste nam jo danes podali precej zaskrbljujoč, ampak najlepša hvala, da ste podali konkretne primere. Nekaj vprašanj bi imela. Vaše predstavitve so bile tako vznemirljive, zato bi začela zunanjih meja če imamo države, kakršna je moja, ki ima dve sosedi, ki sta članici Evropske unije, Bolgarijo in Mačarsko, pri tem pa imamo tudi meje z državami zunaj Evropske unije. Vi ste jih, po, niso pridružene države. Zmedena sem, kajti naš namen je, da bi o, o, meje ustrezno upravljali, pa nimamo mehanizmov za to. Uh, Vsi ste dejali, da je mehanizem cenjevanje redljivosti pomankljiv, da obstajajo države, kjer so določene zamude. Ali lahko ta mehanizem še ga? Potem ste govorili tudi o državah, ki teh ocenjevanj ne jemljajo resno. Ali imate tukaj v mislih države članice EU ali pa države, ki se premikajo proti šengenskemu območju? ustavila sem tukaj, čeprav imam še več vprašanj. Hvala. Koristno in strinjam se tudi z njim, da je naš problem ta, da ne znamo dobro pokazati, kaj smo ugotovili z našimi razpravi v tej delovni skupini, najšipkejši člen. In eden naših najšipkejših členov je vsekakor korupcija. Ne le, da imamo premalo znanja. Šengenske vizume uh, odklonili, potem pa so našli ljudi, uh, v tej državi z le, zakonitimi šengenskimi vizumi. Torej je bil obstaja premalo virov, vsekakor potrebujemo veliko več virov, če želimo, da bo ta ocenevalni sistem resnično učinkovit. Ampak prav tako to ne dogaja pri poročilih šengenskega ocenevalnega mehanizma. Ali pač? Ali se to dogaja? Povejte, ali vidite, da ta poročila povzročijo določene spremembe, da države članice popravijo tiste stvari, ki so pomankljive in tako naprej. Naslednje vprašanje. Mejnih policistih. Tudi druge enote imamo. Recimo države članice, kakršna je Malta. Zaradi uh, naše misije o vladavini prava v Maltu sem mogli vizume za prebivanje in tudi IPP, torej uh, državljanstvo ali obstaja kakršnakoli interakcija s to agencijo. Informacije, ki so mi bile dane v vednost eh, glede prodajanja šengenskih vizumov Libicev, eh, Libicem na Malti. In sprašujem se, ali to vrstno vprašanje tudi v, v številnih državah dogajajo in zanima me, ali se kdo temu posveča. Te informacije bom k malu posredovala. Hvala, sedaj pa gospod Veržjat. Hvala, predsedujoče. Ne vem, ali je problem v tem, da so francozni, ampak uh, tukaj par stvari pogrešam. Torej, to je bil glavni razlog. Uh, Torej, tukaj predvsem govorimo o nezakoniti migraciji in pa o politiki. To, da ste nas gostili v Bolgariji med tem obiskom. Ampak še vedno imam kar nekaj vprašanj, pomisleko, saj sem vam povedala, gospod minister. In še enkrat tukaj to podarjam. Kako poteka kontrola potnih listin na meji med Bolgarijo in Turčijo? Mislim, da je bilo torej zelo zanimivo spremljati. Govorili smo torej o a, teh turističnih urah v Andrejevu. Torej, takrat se v nekem času popolnoma zmanjšali ne, za 70 odstotkov naslednje leto. Ampak gledajte, to ni edini problem. Mislim, da migracijski pritisk ni edini problem. Teroristi so tudi tukaj, povem vprašanje. Oni se lahko prej nečesa nisem slišala med evalvacijami. Morda nisem dobro poslušala. Ampak spoštovanje temeljnih pravic. Ali je to, gospod predsedujoče? Merci, madame Vežat. I remind you that next panel includes, among other... Hvala. Ampak na naslednjem eh, panelu bomo govorili tudi eh, poslanci, komisar eh, Avromopolus in predsedstvo. Tako da prosim, če smo hitri, kajti resnično bi želeli dati panelistom vsaj dve minuti za odgovor, tudi preden zaključimo s tem panelom. Izvolite naslednji govornik. Tak, herr ordförande, och tack till er i panelen. Det finns många... Gospa Winberg. Hvala lepa. Hvala vsem uh, panelistom. Veliko pomankljivosti uh, obstaja v, š, v mehanizmu šengenskega sodelovanja. Pred veliko leti je bil upeljan in pravzaprav je bila zamisel zelo uh, hvale vredna, če vedno bolj proti vzhodu smo se um, premikali in želeli smo se izogniti notrenjim kontrolam in to bi bilo mogoče, če bi imeli učinkovito zunanjo kontrolo na zunanjih mejah. Sedaj pa vidimo, da so uh, posledice prostega oziroma negativne posledice uh, prostega pretoka prevagale nad pozitivnimi. Imamo uh, teroristične napade, trgovine, trgovino z ljudmi in omogočeno nam je bilo upeljati novo kontrolo na notranjih mejah, ampak le za omejen čas. Če bi ne imeli te kontrole, nam ne bi uspelo zaeziti migracijskih tokov. Mislim, da bi bilo treba mejne kontrole izvajati redno, tako da bi z razvoli, razpoložljivo tehnologijo registrirali prav vsakogar. To bi lahko sedaj storili hitreje, kot v 90-ih letih sedaj hitreje lahko skenirali skenirate potni list. Mislimo, da je šlo vse po napol kratki. Gospod Ležeri, prosim, da tudi upoštevate moje vprašanje, da nam poveste nekaj več o tem, teh letih za, vrač, za vračanje, katere so najbolj pogoste destinacije, eh, kamor. Eh, Najprej se bom odzval na vprašanje gospoda Kuelja. Mislim, da je že zelo dobro, da imamo danes to platformo, da predstavimo uspehe šengensko, nekako konsolidirati v neke ključne ugotovitve šengenskega ocenevalnega sistema. Tako da naša ekipa zdaj pravzaprav na tem že del. Vsekakor pomeni določeno razliko v neki državi. Če gremo tja na ponovni obisk, vidimo, da se v državi članici situacija splošno izboljšuje da v bližnji prihodnosti, da bodo lahko z nami uh, uživali v tem sistemu. V nekaj nedavnih tem imamo tudi določene izzive z najbližjimi sosedami, zato smo skušali skleniti operativne sporazume z nekaterimi partnericami na, pri obiskih na terenu. Uh, ocenimo vse akterje, ki imajo določeno vlogo v šengenskem eh, sistemu upravljanja meja. Torej gre za tiste, ki s tem šengenskega ocenjevanja preučuje strukture, organizacijo, delovanje. To ni orodje za pregon tako da kadar vidimo primer, preučevali notranje meje med državami članicami, ne le zunanje meje. Eden od razlogov za to je, da smo prav tako preučevali ali ustrezni odziv na zunanje eh, varnostne in politične grožnje, vendar pa prav tako ne menim, da bi trajni. Eh, jah um, zgolj izjema in ukrep v sili in da se kadarkoli je le mogoče uporabijo druge alternative. Torej, to je vse, kar sem želel povedati. Gospod Simola, izvolite. Gospod predsedujoči, hvala za besedo. Tudi jaz bi se najprej navezal na vprašanje gospoda Kuelja, kako lahko razrešimo zamude. Omenil sem, da bo ki jasnejši in upoštevali tudi navke iz preteklosti. Potem pa se moramo seveda osredotočiti na nadaljne korake, na spremljanje, eh, se potem šele te podporočila posredujejo državam članicam. Zato je pomembno, da države članice, še zlasti vodilni strokovnjaki iz držav članic in ko vemo, da je eh, mejna kontrola temeljni kamen, celotna veriga mora delovati, tako tudi sistemi in postopki vračanja in tudi podeljevanja zivanja, kot je povedal gospod Leđeri. Mejna kontrola je pravzaprav filter. potem tudi ta sistem prilagodi s tem, ko se vključi sodelovanje med agencijami v sistem in tudi čezmejni kriminal se vide, ne pa da se toliko osredotočajo na potnike bona fide. Ne bom tukaj šel globlje, ampak kot nekdani šengenski ocenjevale. Smo hvaležni komisarju za sodelovanje s parlamentom, da pride k nam tako zelo pogosto. Z nami je tudi gospod minister Valentin Radev, bolgarski minister. Dobrodošli. Že drugi ste tukaj v manj kot enem mesecu. Najprej bomo dali besedo gospodu Koelju, ki je bil poročevalec za uredbo šengenskega ovca ocenjevalnega mehanizma in za oceno sistema. Gospod Koeljo je tudi del delovne skupine Trajami Mejami. Sedaj pa je prišlo do novega podaljšanja med Nemčijo in Avstrijo. Kjer ni razumljivih argumentov, ne prihaja do nezakonitega prečkanja. Zelo seveda se zavedam, da to ni stvar Evropskega parlamenta, ampak sveta. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospod komisar Avromopoulos. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, gospod minister. Na začetek povem, da sem zelo zadovoljen s poročilom, ki ga je podal Karloš in tudi Tanja ki tukaj zastopata zelo močno podporo Evropskega parlamenta, Schengnu. Spoštovani kolegi, mobilnost je zelo pomemben del današnjih časov. Mobilnosti bo vedno več, z vseh vidikov. To je v interesu vseh zato moramo spodbujati mobilnost, vendar pa moramo z njo tudi upravljati. Veliko krat smo slišali od samega začetka, da je Schengen eden največjih dosežkov, če ne največji dosežek in najbolj tepljiv dosežek evropskega projekta. Odprava nadzora nad notranjimi mejami je bistven duh šengenskega območja. Več kot 400 milijonov obiskovalcev in državljanov lahko uživa prosti pretok oseb, blaga in storitev znotraj tega območja. Še več, poleg vseh logičnih gospodarskih koristi, Schengen predstavlja simbol same Evropske unije. Zaradi Schengna meja med evropskimi državljani ni več. Te iste meje, ki so v preteklosti povzročale spore, konflikte, soočanja in vojne. kot mlad mož sem doživel vse te spremembe od meja do odprave notranjih meja. Mlade generacije pa to jemljajo za samo po sebi umevno. Verjemite mi, to ni bilo tako pred 30 leti. Kot komisar in evropski državljan si prizadevam za ohranitev in okrepitev šengenskega območja in da zagotovim, da bomo uživali iste koristi tudi v prihodnosti. Šengen se sooča z več izzivi in v veliko primerjih tudi z grožnjami. imamo zelo velik migracijski izziv, s katerim se Evropska unija sooča že več kot dve leti, predstavlja zelo velik pritisk na šengensko območje in na njegovo delovanje že od same zasnove. Več držav članic je uvedlo začasno nadzor nad notranjimi mejami. zato, da usmerjajo migracijske tokove in kot odziv na večkratne teroristične napade. Za čas in nadzor nad notranjimi mejami pa ne sme, ne sme uh, postati stalen nadzor. Zato je nujno potrebno, da se dogovorimo o pravem ravnovesju med zagotavljanjem mobilnosti na eni strani, med tem, ko jamčimo varnost na drugi strani. Zaradi ohranjanja tega ravnovesja smo predlagali spremembe v evropskem mejnem, eh, šengenskem mejnem zakoniku. Nekaj je postalo jasno in to je, da države članice ohranje največjo odgovornost, ko gre za vprašanje varnosti. Moramo se spomniti na to, da začasna uvedba nadzora nad notranjih meja je možen pravni in zakoniti ukrep. No ko pride do resne grožne za varnost in za javno politiko v izjemnih primerjih. Vendar pa ne nameravamo ponovno uvesti nadzora nad notranjimi mejami in da bi ta nadzor postal lažji stalen. Predlagamo, okrepitev postopkovnih varovalk, uvedba nadzora nad mejami mora biti zadnja možnost ukrepanja. Svet ima tukaj zadnjo besedo. In treba je preučiti tudi posledice za druge države članice, ko se uvedejo takšni ukrepi. In še nekaj bi rad dodal. Z političnega vidika to vprašanje ne sme postati del notranje politike. Imamo alternativne rešitve, kot so policijski pregledi in čezmejno sodelovanje, morajo dobiti prednost upam, da bomo hitro dosegli kompromis glede tega predloga, ki po našem mnenju predstavlja zelo dobro ravnovesje vseh legitimnih interesov. Potem mora začeti veljati nova pravila, s katerimi želimo preprečiti zlorabe in zagotoviti, da vsakdo spoštuje ta pravila. V tem okviru se že veselim poročila gospe Fajon o pravnih spremembah, ki jih predlagamo. Istočasno, kot vsi veste, mobilnost znotraj naših meja zahteva varnost na zunanih mejah in zaradi tega že od leta 2015 opravljamo napredek na področju upravljanja zunanjimi mejami. Število migrantov, ki prihajajo iz vzhoda iz, in iz sredozemlja, je vedno manjše. Zato moramo ustvariti evropsko mejno in obalno stražo, ki že deluje. Agencija je že poslala 1200 obalnih stražnikov, ki podpirajo delo držav članic na zunanih mejah in dala na voljo 1500 mejnih nadzornikov, ko pride do nujnih ukrepov. Če želimo ohraniti odpravo nadzora nad notranjimi mejami, moramo okrepiti naše zunanje meje. Zato pa se moramo tudi odločiti, če želimo ohraniti delovanje Evropske mejne in obalne straže ali jo okrepimo v prihodnosti in ustvariti evropsko integrirano upravljanje z mejami. To vprašanje je tesno povezano s potrebo po spoštovanju realizma v državah članicah, ko razpravljajo o evropskem proračunu. Kakorkoli se bomo odločili glede prihodnosti, moramo zagotoviti dovolj razpoložljivih sredstev v evropskem proračunu. Do leta 2020 bo Evropska mejna in obalna straža imela tisoč oseb zaposlenih in proračun 25 milijonov evrov. Če želimo okrepiti operacijsko zmogljivost agencije, bomo morali zaposliti dodatno osebje, 3000 oseb, in zato bomo potrebovali 20 petnja z mejami, bomo potrebovali 100 tisoč zaposlenih in opremo ki predstavlja letni proračun. Spoštovani kolegi, stališče Evropskega parlamenta. S tem, ko smo ustanovili Evropsko mejno obalno stražo, smo tudi danes, da je vračanje vseh tistih oseb, ki nimajo pravice ostati v Evropski uniji. Samo tako lahko zagotovimo podporo vsem tistim, ki resnično potrebujejo našo zaščito. Vendar tukaj ne gre za vračanje ravno tako nevarnost med tem, ko zagotovimo mobilnost za potnike, ki potujejo v dobri veri. Opravili smo že velik napredek. Strinjali in dogovorili smo se o sistemu stopa in stopa. Naslednja prednostna naloga, tudi kar nekaj predlogov za okrepitev obstoječih sistemov, kot je šengenski informacijski sistem, Evropski informacijski sistem eh, kazenskih evidenc in še več. Hitro moramo doseči dogovor glede teh področji in dosev, ki sem jih omenil, v skladu z javnimi imenskimi razreči. Dogovor glede teh področji področji in dosejo, ki sem jih omenil. V skladu z javnimi menjskimi raziskavami 92 odstotkov evropskih državljanov meni, da bi države članice morele spodbujati izmenjavatkov in da bodo naši sistemi postali interoperabilni, zato da se bomo bolj učinkovito borili proti terorizmu in resnemu kriminalu, medtem ko bomo zagotavljali varnost na naših mejah. Policisti mejni uradniki, organ, nov umestnik za iskanje podatkov, ki bo postal Evropski portal za vse centralizirane sisteme. Kot vidite, imamo veliko gradbenikov za to, da lahko skupaj okrepimo naše zunanje meje. Zaradi teh razlogov in po razpravah z vami in z državami članicami bomo predstavili naš koncept za evropski integrirani sistem za upravljanje z mejami. Samo pravil šengenskega območja, ampak bodo med seboj tudi sodelovali na podlagi enakih vrednot, v enakem duhu, v, eh, z enako misijo, da zagotovimo evropski, evropsko mejno in obalno stražo. Naj podarim še in pozivamo svet, da se končno odloči, da se Bolgarija in Romunija pridružita šengenski družini in tudi Hrvaška, takoj ko bo ta država tehnično pripravljena. Dragi kolegi, še in okrepljeno sodelovanje. Še naprej moramo sodelovati na področju migracij in upravljanja zunanjimi mejami v duhu solidarnosti, medsebojnega zaupanja in sodelovanja. Medtem pa se moramo prizadevati za ohranjanje šengčno, gospodarsko, socialno in geografsko. Šengensko območje je jamstvo za geografsko združeno Evropo zagotavlja unijo naših narodov in vseh evropskih državljanov. Najlepša hvala za pozornost. Vsi v odboru strinjamo s tem, kar ste povedali na temo enotnosti, kjer je pravzaprav bistvena za integracijo vključevanje Schengna. Zdaj pa mislim, da lahko vse tri ustanove Evropske unije so zastopane na tem podiju parlament, svet in komisija. Logika za Evropsko unijo je bistvena. Tanja nas je spomnila na tako politične kot tudi gospodarstvami članicami, ki so že eh, del šengenskega območja, sočasno pa bi morali skušati upravljati z mejami, ki so se pojavile brez razloga. Romunski državljan bi moral imeti možnost, da uživa enake pravice kot nemški državljan, vendar pa mora pravzaprav iti čez štiri. Z letalskim prometom, potem, eh, naprimer, ko sem prišla v eh, Avstrijo, sem pregledali, ker ste prišli iz Bolgarije, ki ni bila v šengenskem območju, potem v Budimpešti.